pejke, skupne osnove ravno v tej evropski kulturi in da moramo vsi stremeti k Evropski uniji, ki bo vse to zagotovila ob učinkovitejši politiki za obravnavanje podnebnih sprememb, Poleg tega pa mora učinkovito spregovoriti neposredno našim sodržavljanom in izpolniti njihova pričakovanja in upanja. Hvala lepa, gospod Peket. Hvala lepa, predsedujoči, kolegice in kolegi. Z Invest EU bi lahko Evropa zagotovila naložbe v vzdržne evropske projekte. In če govorimo o 14 milijardah evrov v obliki jamstva, to niso subvencije, to so jamstva. To pomeni, da bomo lahko podprli številna podjetja, razvijali inovativne proizvode, ne da bi bili odvisni od številnih velikih neevropskih donatorjev. In s tem lahko povežemo v en instrument, ki vse te težnje in prizadevanja, mislim, da je to odličen pristop, zadeve so poenostavljene, tudi nacionalne banke bodo pridobile močnejšo vlogo, kar bo veljalo tudi za naše flamske banke, ki bodo lahko prevzele vodilno vlogo. Pričakujem odlične rezultate, pričakujem dejanske spremembe, ker je to zadnje plenarno zasedanje. Mislim, da je to odličen način, da zaključimo naše delo v tem razborljivem obdobju. Najlepša hvala v imenu Alde, gospa Vernik, eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Že od EFSE naprej lahko rečemo, da se bo ta mandat nadaljeval z Invest EU. To gre v pravo, zelo pomembno smer. Ena od lekcij, ki smo se jih naučili iz krize leta 2008, je, da je stabilna ekonomija tista, ki poskrbi za ustrezne uh, naložbe, te dodatne naložbe, ki jih bomo spostavili s tem programom, so obljuba za boljšo prihodnost, še zlasti, če govorimo o naložbah v inovacije, v digitalizacijo. In s tem bomo zagotovili, da bo naša unija v prihodnem obdobju eden najzanimivejših krajev za ulagatelje na svetu. To bo pravi prostor za kreativne duhove. Tako da, kolegice in kolegi, zapolnimo že to vrzel v vlaganjih. E, v imenu Gue, pan Papadimul. Hvala lepa. V imenu Gue, gospod Papadimulis. Hvala lepa, predsedujoči. Predlog dveh poročevalcev je izboljšan v primerjavi z izvirnim, ki ga je predložila komisija, vendar je daleč od tega, kar dejansko potrebujemo. Potrebujemo veliko več naložb, globalno schemo naložb za celotno Evropsko unijo. Vse je še vedno nekako v zraku, seveda ker novi finančni okviri še niso vzpostavljeni. In eh, zaradi tega eh, smo kar naprej priča temu, da se sredstva krčijo na mesto, da bi jih imeli vedno več na voljo. Zaradi tega smo dodali nekaj predlogov sprememb, da bi izboljšali izvorni predlog komisije, da bi zmanjšali birokracijo in se bolje vključili eh, tudi na področju dostopnosti sredstev za mala in srednja podjetja ter eh, izboljšanju boja proti podnebnim spremembam s pomočjo inovativnih naložb. Pričakujemo še več takih predlogov in zaradi tega ravno potrebujemo še več predlogov sprememb, ki bomo tudi predložili v tej smeri. Najlepša hvala v imenu zeleni gospod Solej. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dame in gospodje, kolegice in kolegi. To bi moral biti predvsem instrument, ki bi vodil vzdržemu gospodarstvu s trajnostjo rastjo in prav tako bi morali ob tem upoštevati tudi eh, sporedni razvoj tako boja proti podnebnim spremembam kot eh, gospodarstva. Zato je potrebno spostaviti pomembne sinergije in zato upamo, da boste ustrajali na načelu trajnostnih naložb. Parlament je ob misli na to poskrbel za to, da se predvsem da povdarek za res trajnim naložbam in da se ne vlaga več v fosilna goriva. Eh, treba pa je poskrbeti tudi za ustrezno prehodno obdobje in ukrepe za prehod k zeleni ekonomiji. Potrebno je tudi zagotoviti zadostno financiranje konkretnih projektov v zvezi z okoljem, socialnimi odprtimi vprašanji in da se vrnem na pozitivno. Pozdravljam krepkejšo udeležbo lokalnih in nacionalnih ter regionalnih ravni, tako da bomo bolje namensko uporabili sredstva za boljši razvoj lokalnih podjetij in lokalnih trgov. Še enkrat pisačna hvala poročevalcem za vloženo delo. Najlepša hvala, gospod Arnold v imenu FDD. Dve minuti. Hvala lepa. Tole je zadnjič, da se oglašam v Evropskem parlamentu. Ne bom se znova potegoval za to mesto. Eh, v času man, eh, mandata za Brexit sem si prizideval, da bi najbolje upravičil zaupanje svojih voljivcev. Eh, to se je pokazalo tudi v času referenduma. Za Brexit leta 2016, leta 2017 smo štirikrat to potrdili s splošnimi volitvami, naša odločitev je bila jasna. Zato se mi zdi nekoliko nadrealistično, da se tri leta potem znova pogovarjamo o investiju, torej evropskih investicijah, da govorimo o dodatnih 400 milijardah in še vedno ne vemo, ali bo Združeno kraljestvo vključeno v naslednjem sedemletnem finančnem načrtu, ali se bodo ta sredstva sploh lahko zagotovila, kaj bo to marec, april, 31. oktober. In eh, res eh, tu pravzaprav krivim neodločnost britanske vlade. Britansko ljudstvo je že štirikrat povedalo svojim politikom, da si želijo oditi iz Evropske unije, očitno bo to moralo storiti še petič. In zaključil bom eh, s citatom uh, Franka Sinatra. In sedaj je konec blizu. In now the end is near. In moramo povedati naslednje. Mi nismo tega storili na svoj način kot Frank eh, Sinatra, ampak tako, kot so to od nas zahtevali voljivci. In to morajo početi tudi evropski politiki. Teraz prosim za branje gosta, panjo Maletič. Najlepša hvala, gospa Maletič. Minuto in pol. E, hvala predsedujoči, čest čestitam kolegoma, poročevalcema za odličen dogovor, ki je bil dosežen eh, v zvezi z novim investiju programom. Kot smo slišali tudi od gospe komisarke, je to zelo pomembno tudi za prihodnja poganja, ki bi morala biti preprosteša tudi za Evropski parlament. Že tretjič se v tem parlamentu pogovarjamo o programu InvestEU ker menim, da je zelo pomembno, da se vključimo v te zadeve, ne le v tem trenutku pri zagonu tega programa, temveč tudi pozneje pri konkretnem izvajanju v državah članicah, še zlasti pa pri promociji tega programa in njegovi vidljivosti v javnosti. Še pomembneje pa je, da se financirajo projekti, ki ne morejo črpati iz klasičnih komercialnih kreditov ali pa iz kohezijske politike. Dobro je uložiti v projekte eh, raznih zagonov, eh, manjših podjetij, ki morajo čim prej doseči svojo polno rast in tudi pomagati tistim, ki si zaslužijo drugo priložnost. Torej, treba je pomagati tistim, ki imajo določene zmogljivosti, vendar jim niso dostopni viri financiranja pri komercialnih bankah. Opozorila bi rada tudi na geografsko razporeditev. Dosedanji sklad EFSI je bil bolj usmerjen v bolj razvite države članice. Sedaj pa je treba bolj pomagati manj razvitim državam članicam, da bodo tudi one imele koristi od tega novega programa. Hvala lepa. Hvala sedaj na vrsti gospa Beres za socialne demokrate. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, sprejetje tega besedila za vzpostavitev programa InvestEU se v bistvu navezuje na to, kar je sprožila Evropska komisija na pobudo skupine socialdemokratov za strateške naložbe že leta 2007. In medtem, ko čakamo nove finančne okvire, za obdobje do leta 2027. Lahko pozdravimo to pobudo in mislimo, da bo bolje upravljanje sredstvi omogočilo tudi boljše ravnotežje in upravljanje strateško pomembnimi naložbami in da bomo lahko združili prizadevanja številnih partnerjev tako na nacionalni kot na evropski ravni. In to v smislu, kot je to večkrat podaril Evropski parlament. Tu gre za ključne naložbe, povezane s ključnimi ekološkimi cilji. Evropska unija mora storiti svoje, rešiti trajnostna vprašanja vzdržne infrastrukture in pri tem ne pozabiti na ustvarjalne in kulturne dejavnosti. Tadeve bo treba tudi ustrezno umeriti in eh, se tudi eh, ozreti na to, kakšen bo naš dejanski angažma, kako aktivni bomo pri izvedbi teh programov. Potem je tu še vprašanje statusa EIB. To ne more biti samo nek privilegirani partner, kot je to določila komisija, temveč je treba upoštevati tudi mnenje parlamenta in pooblastila parlamenta v tem oziru. Hvala lepa, gospa. Med eno minuto imate na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Invest EU je namenjen predvsem malim in srednjim podjetjem, čeprav tukaj v oklepaju vidim nekaj to, da eh, lahko rečem, da gre vse skupaj eh, v dobro smer. Treba pa je vedno upoštevati tudi podnebne spremembe treba je poskrbeti za boljšo informiranost in boljšo geografsko razporeditev. Vsi projekti morajo biti prilagojeni podnebnim zahtevam in eh, v skladu z zastavljenimi cilji boja proti podnebnim spremembam. Ravno preko teh investicij v okviru programa Invest EU bomo lahko aktivirali še številne druge programe, ki se bodo lahko povezali z različnimi vsečimi projekti, ki zadevajo naprimer tudi letališča in podobne strukture. Ni dovolj, da samo govorimo o podpori projekta, ampak Evropska unija mora odločno prenehati financirati projekte, ki so proti zdravju našega planeta. Hvala lepa, gospod Pospišil minuto imate na voljo. Najlepša hvala za besedo. Kolegice in kolegi so že veliko povedali o tem investicijskem načrtu, ki ga sicer lahko v celoti podprem. Investijo je zame zelo pomemben projekt. Izkušnje, ki smo jih imeli z EFSE, kažejo, da so to vrstne pobude smiselne in da je zelo pomembno osredotočiti se na taka področja, kjer je komercialno financiranje težko dosegljivo. Zaradi tega upam, da se bo ta projekt v prihodnje osredotočil na mala in srednja podjetja, povezana s podnebnimi spremembami, skrbjo za okolje, z raziskavami in razvojem. Menim, da bi v prihodnje ta program lahko veliko prispeval k razvoju evropske ekonomije, tudi zaradi tega pomnoževalnega učinka, ki ste ga omenili, in zaradi uporabe navedenih jamstev za zasebna posojila. Zato upam, da je to nadaljevanje. EFSE e in da bomo uporabili tudi vsa znanja in lekcije, ki smo se jih naučili v preteklosti, ter to prenesli v naslednje finančno obdobje od leta 2021 do 2027, ter da bomo izboljšali delo na prihodnih projektih v skladu s tem. Upam, da bo naslednji sklic tega parlamenta lahko rešil števila odprta vprašanja. Najlepša hvala, gospod Fernandez, izvolite. Hvala, predsedujoči, gospa komisarka. Pred petimi leti so eh, socialisti eh, med volitvami zahtevali konec vrčevalnih ukrepov in prilagoditvenih eh, ukrepov, tako da bomo lahko dosegli zagon novega razvoja po finančni krizi. Seveda se zahvaljujemo, Eh, komisiji in eh, seveda tudi Junkerjevemu načrtu za to podporo. Eh, namreč naš proračun se v zadnjih letih sooča s številnimi težavami in sedaj imamo možnost, da zastavimo nove instrumente in ta novi program InvestEU je naklonjen temu, da bomo zdrževali naložbe na stabilni ravni po vsej Evropski uniji. To pa je zelo pomembno, ker sicer tvegamo stagnacijo. Ne smemo pa pozabiti, da je Junkerjev načrt nekaj, kar je bilo namenjeno boju proti recesiji in proti eh, učinkom, negativnim učinkom krožnega gospodarstva. Hvala lepa, gospod Buda, minuto in pol. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam želim čestitati poročevalcema in vesti ju je ena od pomembnejših politik, ki jih sprejemamo v Evropski uniji. Pomembno je, da lahko dosežemo jamstva za stabilno raven naložb in da vključimo vsa varovala, ki jih potrebujejo vlagatelji. Pristop in namen vsega tega je popolnoma jasen. Želimo zagotoviti boljše življenje za vse v Evropski uniji ob eh, krepitvi inovativnosti, digitalizacije in boljše porabe razpoložljivih virov in sredstev. Videti je, da se sedaj naložbe osredotočajo predvsem na določene države članice, zato bi bilo dobro diverzificirati ta pristop in doseči geografsko ravnovesje ter bolj vključiti vse države članice in njihove regije. Eh, mala in srednja podjetja imajo pri tem pomembno vlogo, vendar se soočajo z zapletenimi postopki, kadar želijo priskrbeti določena sredstva v obliki naložb. Zato bodo s tem programom pridobila podporo zaradi zmanjševanja birokratizacije na evropski ravni, sočasno pa bodo manjši projekti morali postati privlačnejši eh, ob čim večji porabi lokalnih eh, virov ter združevanju v grozde sorodnih projektov. Eh, želimo si zagotoviti lažje dostopanje do sredstev za naložbe. Hvala. Hvala, gospod Rubik. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Eh, gospodu Karasu, predsedniku eh, skupine pristojne za MSP, bi se najlepše zahvalil. Ta skupina je ugotovila, da moramo podpreti MSP -e in da lahko s to strateško odločitvijo dejansko eh, ustvarjamo blaginjo za vse. 25 let sem že v tem parlamentu in vem, kako je bilo z večletnim programom za majhne, srednje, velika podjetja to je bilo med letoma 2001 in 2005. 450 milijonov evrov smo imeli takrat na voljo, in od 2007 do 2013 se je ta številka povečala v okviru programa za podjetništvo eh, na 2 milijardi evrov. Eh, ko je SME, pa je bil program, ki je obsegal več kot 3 milijarde evrov, EFSI eh, veliko več, zdaj pa gre za 1000 milijard evrov kar je res znak, da podjetništvo in ta politika, ki je povezana s tem, jemljemo resno. 55 odstotkov bi, teh eh, sredstev naj bi zdaj namenili za okoljske projekte v okviru programa uh, eh, Obzor Evropa, pa kar 35 odstotkov. In to pomeni, da smo napredni, da razvijamo pr, pr, napredne politike in da iščemo svoje mesto v globalnem svetu. Zahvalil bi se tudi komisarki Bjankovski, ker vem, da se ni preprosto zauzemati za majhna in srednja velika podjetja, ampak dokazali smo, da to gre. Tako da najlepša hvala in veliko uspeha v prihodnje. Dank, hvala vam. Sledi postopek Catch the Eye. Gospod Marijas se je edini prijavil za govor, tako da mu kar dajem besedo. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Invest EU bi v teoriji eh, lahko pripomogel k ustvarjanju novih delovnih mest, lahko bi pripomogel k podpori razvijanju veščin in tako naprej. Ampak, če želimo to doseči, potem ne smemo ponavljati napak iz Junckerjevega načrta, napak iz EFSI-ja. To je še posebej dobro vidno v Grčiji, kjer smo videli, da je večina tega denarja poniknila v žepih evropskih multinacionalk. Takrat smo dejansko uh, financirali evropske multinacionalke, ki so potem kupovale in zapirale letališča v uh, moji državi, v Grčiji. Naprimer, podjetje Fraport je storilo nekaj podobnega. 280 milijonov evrov si je usposodilo to podjetje od Evropske investicijske banke, podoben znesek od uh, Grške m, mm, investicijske banke in s tem kupilo, oziroma jaz temu rečem, uh, razgrabilo uh, eh, naše letališča, ki so bila na voljo. To ni ulaganje v razvoj. Potrebujemo dejanske naložbe, ki bodo imele dodano vrednost tudi za MSP-je v državah članicah. Hvala. Najlepša. Hvala, zdaj pa besedo spet vračam gospe Bjankovski v imenu komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, najlepša hvala za vaše komentarje, za to razpravo, za vse pozitivne elemente, ki ste jih omenili v zvezi s programom. Dovolite mi, da povem, kakšni so moje sklepi po tej razpravi. Upažam, da v veliki meri podpirate program Invest EU. Sem pa tudi opazila, da imate zelo visoka pričakovanja in tudi nekaj priporočil za sam program InvestEU. Zagotavljam vam, da bom vaše komentarje in ideje prenesla v komisijo in še enkrat hvala vsem za pozornost, za podporo in hvala poročevalcem ter poročevalcem v senci za upravljeno delo. Hvala vsem, hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka, zdaj pa še gospod Fernandeš, poročevalec, izvolite o investimento público é importantíssimo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Naložbe v javni sektor, eh, oziroma naložbe iz javnega sektorja, so zelo pomembne, naložbe eh, zasebnega sektorja pa so še pomembnejše, ker s tem krepimo konkurenčnost Evropske unije. Spodbujanje eh, podjetništva, spodbujanje ustanavljanja zagonskih podjetij, je pomeni hkrati tudi spodbujanje evropskega gospodarstva. To je način, kako doseči boljše plače za vse. To pomeni boljše plače za javni sektor, pa tudi boljše plače za zaposlene v zasebnem sektorju. Javne naložbe eh, so predvsem pomembne zato ker morajo vse vlade za to odigrati svojo ulogo. Ampak nažalost moja država, Portugalska, v okviru trenutnega naložbenega načrta pod vodstvom bivšega ministra Pedra Markeša ni porabila niti enega evra, ki ga je imela na voljo iz evropskih eh, skladov. Nažalost, Junkerjev načrt bi podobno kot Invest EU uporabili z, eh, zaseb, z naložbe v javni sektor ali zasebni sektor. Ampak vsak mora odigrati svojo ulogo. Evropski parlament je potrdil ta program zato, ker smo s tem želeli mobilizirati več kot 700 milijonov evrov. S tem želimo tudi pomagati eh, potencialnim eh, investitorjem, z tako imenovanim advisory hubom, z organom, ki bo svetoval eh, potencialnim eh, investitorjem pri njihovih naložbah. S tem bo možen pogled tudi v dogajanje na regionalni ravni in eh, z, s tem bomo omogočili boljši dostop do sredstev. Mislim, da vse to kaže na to, da, lahko, da si želimo, da eh, program Invest EU dejansko zaživi eh, ker bomo s tem spodbudili rast, ustvarjanje novih delovnih mest, boljši javni sektor in posledično tudi boljši zasebni sektor. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi vam. S tem smo zaključili z današnjo razpravo. To je tudi moj zadnji, uh, eh, moj zadnje vodenje plenarne seje v tem mandatu. Hvala za sodelovanje. Glasovali bomo jutri. Tudi naslednje, uh, da naslednje se začenja jutri ob 15.30 pol devetih zjutraj, trajal bo do 14. ure, dnevni red pa je bil objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem, aha, ne, gospod Rubik še prosi za besedo pred koncem, izvolite. Hvala, gospod eh, predsedojoči. V imenu celotnega plenuma bi se zahvalil tudi vam za vaše vodenje, ki je bilo res eh, vzorno. Želim vam vse dobro in najlepša hvala še enkrat. Hvala tudi vam in upam, da se bomo potem. Eh, mandatu še srečevali v drugih okoliščinah in ob drugih priložnostih, tudi zasebnih. Morda bomo takrat tudi nadaljevali s temi razpravami, morda tudi v Nemčiji pri vas doma. Najlepša hvala. Hvala še enkrat. Duke.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 Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kako pripombo? Če pripomb ni, je zapisnik sprejet. S tem pa prehajamo na prvo točko na današnjem eh, dnevnem redu. Gre za poročilo o agenciji za mejno in obaljno stražo. Gospa Mecola kot poročevalka dobi besedo. Najlepša hvala. Ko smo začeli z obravnavo tega doseja, si nihče ni eh, mislil, da eh, bomo skupaj sedeli že šest mesecev po predstavitvi predloga. Eh, Delo je bilo zelo intenzivno in kar precej časa je bilo potrebnega, da smo obravnavali vse tehnične podrobnosti te zakonodaje. Ampak po zaslugi pripravljenosti in dobre volje pračevalcev v senci komisije in držav članic smo uspe, se uspeli zediniti glede novega sistema, na katerega smo lahko ponosni. Pri pogajanjih smo upoštevali, da moramo zagotoviti pravičnost do tistih, ki potrebujejo zaščito, da moramo biti strogi do tistih, ki niso upravičeni, eh, še bolj strogi pa do tistih, ki izkoriščajo najbolj ranljive. Zdaj bomo ta predlog potrdili. No, nasprotju z pričakovanje, nam je uspelo premostiti vse težave in eh, imamo eh, dobro podlago za prihodnje. Imeli bomo dovolj ljudi, da bomo lahko zagotavljali varnost na mejah, se borili proti kriminalu ter varovali pravice tistih, ki potrebujejo zaščito ter upravljali z migracijami. Zagotoviti moramo, da lahko države članice na zunanjih mejah uresničujejo svoje odgovornosti. To je pomembno, kajti le na ta način se lahko učinkovito soočamo z migransko krizo. Ta zakonodaja ni edina rešitev, ki jo potrebujemo na tem področju, je pa to zelo pomemben gradnik, kajti omogoča nam tudi sodelovanje z drugimi. Če se po pojavi kriza, kot smo jo doživeli leta 2015, bodo države, ki so na eh, zunanjih mejah, kot naprimer Malta, lahko računale na dodatno osebje in na pomoč, da se bodo soočile s situacijo. Uredba, ki smo jo izpogajali v zadnjem mesecu, pa ne govori samo o teh deset tisoč eh, ljudeh, gre tudi za to, da povečamo učinkovitost vračanja tistih, ki niso upravičeni do bivanja. Imeli bomo tudi več možnosti, da pri tem stojimo ob strani državam članicam, ko gre naprimer za identifikacijo nezakonitih priseljencev. Eh, potem je tu tudi pomoč pri eh, preverjanju in pridobivanju potnih listin ter druge oblike pomoči. Ponosna sem na to, da smo eh, vzpostavili novo vlogo agencije na področju varovanja temeljnih pravic. To pomeni, da bodo spoštovane pravice vsakega. Naš cilj je, da dosežemo Največja raven zaščite, skladno z evropskimi vrednotami, ki so za nas zelo pomembne, zlasti, ko gre za tako občutljiva vprašanja. Namreč Evropska unija mora varovati temeljne pravice, zlasti v teh časih, ko jih najbolj potrebujemo. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Avramopoulos, imenu komisije. Najlepša hvala gospod predsednik, eh, kako je bila, kako sem uspel izgovoriti zahvalo v romunščini, malo bom moral še vaditi. Dragi kolegi, ne bom skrival pred vami, da menim, da je eh, predlog za meno in obalno stražo eden od ključnih predlogov in pomemben element celostne politike preseljevanja. Uh, ne samo, da smo vzpostavili, ampak smo tudi okrepili eh, Evropsko mejno in obalno stražo v rekordnem času po zaslugi skupnih prizadevanj. Zelo dobro se zavedamo, kako kompleksni so zakonodajni postopki, pa vendarle se nam je uspelo dogovoriti in to je res velik dosežek. Rad bi se iskreno zahvalil poročevalki, gospe Meculi ter vsem pročevalcem v senci ter tudi romunskemu predsedstvu za to, da je bilo mogoče doseči uravnotežen kompromis pri tem predlogu. Ta dogovor še enkrat kaže, da kadar sodelujemo, pridemo do dobrih rezultatov in lahko pokažemo državljanom, da je Unija pripravljena in sposobna ukrepati ko je kruz, kriza, ki se je spomnimo let, po leti 2015 dosegla vrhunec, je bila Evropa presenečena in povsem nepripravljena. Soočili smo se eh, s številnimi prišleki na vzhodnih eh, in južnih mejah in jasno je bilo, da je potrebno odločno ukrepanje. Takrat nismo imeli konsolidirane agencije za meje, nismo imeli žarišč ali operativne prisotnosti na evropski ravni. Tudi evropski azilni sistem se je izkazal za ne najbolj učinkovitega. Naši informacijski sistemi niso bili sposobni izmenjevati informacij, naš pristop pri sodelovanju s tretjimi državami je bil razdrobljen. Prisiljeni smo bili sprejeti tako takojšnje kot dolgoročne ukrepe ter usporedno delati na vseh teh področjih. Od tega je zdaj minilo štiri, so minila štiri leta in kdorkoli prička mejo, se ga identificira, vzame se mu prstne otise in se ga preveri. Danes imamo delujočo agencijo za mejno in obalno stražo ter okrepljene informacijske sisteme, ki so v veliki meri interoperabilni. Z novo uredbo, o kateri trenutno razpravljamo, pa bomo lahko dosegli še več. Eden od ključnih elementov je so stalne enote agencije za mejno in obalno stražo, ki jih eh, bomo v kratkem vzpostavili in bodo štele že leta 2027 eh, 10 tisoč ljudi. Do prvih napotitev pa bo prišlo že 1. januarja 2021. Drugi ključni element tega predloga In zelo pomembna sprememba pa je tudi ta, da bo, bodo zaposleni agencije tudi člani ekip z izvršnimi pooblastili. To pomeni, da bodo izvajali naloge upravljanja meja uh, s polnimi pooblastili. Uh, pristojni organi gostujočih držav članic pa bodo seveda tisti, ki bodo ostali odgovorni in bodo ohranili nadzor nad dejavnostmi mejne in obalne straže, ki bodo potekale na ozemlju te države. Torej, e, čeprav bo odgovornost ostala pri e, državi gostiteljici, pa bodo zaposleni agencije lahko naprimer preverjali e, identiteto Prav tako bodo lahko dopuščali oziroma zavračali vstop na menjih točkah, lahko bodo žigosali potne listine, lahko bodo patruljirali meje in ustavljali osebe, ki so mejo nezakonito prečkali. Uh, Prav tako pa bodo lahko sodelovali pri izvajanju postopkov vračanja, naprimer s pripravo odločb o vračanju ali tako, da bodo pospremili nedržavljane EU, ki bodo predmet prisilnega vračanja. Operativni zaposleni bodo deležni tudi usposabljanja, zato da se bo zagotovilo najviše profesionalne standarde ter da bo uh, se znotraj enote razvila tudi skupna kultura delovanja. Kompromis bo omogočil, da bo agencija lahko bolje in bolj učinkovito podpirala države članice, ko gre za vračanje. Eh, hkrati pa bomo izboljšali tudi odzivnost Evropske unije na migranske izzive. Pozdravljam tudi druge spremembe, glede katerih sta se zedinila so zakonodajalca eh, v tem svežnju, naprimer poenostavitev spremljanja temeljnih pravic pri operativnih dejavnostih. Spoštovanje temeljnih pravic je v središču vseh pobud komisije, vključno s to pobudo. Vse dejavnosti Agencije za mejno in obalno stražo ter pristojnih organov držav članic bodo povsem v skladju s temeljnimi pravicami, ki so zapisane v listini. Agencija bo tesno sodelovala tudi s prihodnjo agencijo za azil, zato da bi se zagotovil učinkovit dostop do azilnih postopkov. Prav tako bo agencija pomagala zagotoviti tudi, da tisti, ki niso upravičene do mednarodne pomoči, eh, se vrnejo v svoje države ob polnem spoštovanju temeljnih pravic. Ko bo eh, začel z delom novi parlament, upam, da bo kmalo sprejet tudi predlog o novi agenciji za azil. Upam. Želel pa bi dodati tudi, da obžalujem, da možnost mesečnih diferencialnih plačil eh, članom enot ni ohranjena v končnem sporočilu. Namen tega predloga je bil, da bi povečali priplačnost agencije kot delodajalca ter da bi zagotovili eh, hitro zaposlovanje članov stalnih enot. Eh, v zvezi s tem bomo parlamentu poslali tudi svojo izjavo. In ne nazadnje je tu še novo usmerjanje politik, kar zadeva celovito upravljanje z mejami. Tudi tu nameravamo spostaviti in tu bo eh, vključevalo načrtovanje zmogljivosti za mejno in obalno stražo eh, ter tudi skladnost z širšo zunanjo politiko Evropske unije. S to novo uredbo eh, bo sta tako agencija kot države članice opremljeni z orodji za odzivanje na prihodnje krize na zunanjih mejah. To bo pomagalo tudi zagotoviti, da bo šengensko območje prostega gibanja uh, eh, ustalo tako, kot ga poznamo tudi še v prihodnje. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sledi gospod Gajer. Najlepša hvala, spoštovani komisar, kolegi in kolegice. Nedvomno je novi mandat za Agencijo za meno in obalno stražo pomemben korak. Uh, zato, da bi izboljšali evropski odziv na izzive priseljevanja. Nove zmogljivosti in nove enote eh, z deset tisoč ljudmi, lastne ladje in letala. Zdaj bo ta agencija lahko dejansko začela delovati in bo lahko reševala tudi življenja. Zato bo potrebno predvsej denarja in to bo, po mojem mnenju, lahko delovalo le če se bomo zedinili glede razširjenega večletnega finančnega okvira. In zato eh, pozivam tudi predsednike vlad in držav, naprimer Avstriji, eh, tisti, ki menijo, da je obalna in mena straža pomembna, mora biti pripravljen eh, zagotoviti tudi proračun, ki je za to potreben. Eh, to je lahko samo del celovite eh, politike na področju priseljevanja. Eh, Eh, ampak eh, po mojem mnenju je ta element eh, ključnega pomena. Najlepša hvala, gospod Koeljo je naslednji. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospod komisar, kolegi in kolegice, sprejem nove zakonodaje z Agencijo za mejno in obalno stražo je korak proti dejansko skupnemu varovanju naših meja, korak naprej za Schengen, eh, za našo varnost. Govorimo o deset tisoč članih eh, mejne in obalne straže, ki jih bo mogoče napotiti eh, na mesta, kjer imajo države težave ali kjer se pojavijo skrajni dogodki polovica teh eh, članov enot bo, naj bi prišlo iz držav članic. Bodo države članice pripravljene izpolniti svoje obveznosti? Eh, bo Portugalska pripravljena eh, napotiti 110 inšpektorjev iz svojih vrst v te enote? Bojim se, da na evropski ravni obljubljamo nekaj, česar države članice ne bodo mogle uresničiti. Poleg tega naj bi imela agencija vlogo tudi pri vračanju oseb, ki se nahajajo na evropskem ozemlju in do tega niso upravičene. Ampak samo tretjina izdanih eh, odločb o vračanju se dejansko uresniči. Na portugalskem pravzaprav sploh nimamo eh, dejanskih številk. Ogromno je tudi sekundarnih premikov. Eh, številke so lani pokazale, koliko takih premikov se dogaja po Evropi in eh, pokazale so, da je pet držav pravzaprav odpravilo eh, šengenski sistem in da to ni imelo nobenega učinka. Hvala pročevalki za odlično opravljeno delo v rekordno kratkem času. Hvala lepa, gospod Niedermüller. Najlepša hvala. Zahvaljujem se pročevalki gospe Mecoli za konstruktivno in eh, odprto sodelovanje, brez katerega ne bi mogli pripraviti tega predloga. Hvala tudi komisarju Aromopulusu in njegovim zaposlenim za vso podporo. Leta 2015 je prišlo do dramatičnega povečanja števila migrantov, ki so prihajali v Evropo in izkazalo se je, da je nujno okrepiti evropske meje. In posledica je bila, da je bil leta 2016 pripravljen nov predlog o Frontexu. Sedanji predlog pa je dopolnjena različica tega in širi pristojnosti agencije, krati pa agenciji zagotavlja več finančnih sredstev in več oseb za opravljanje nalog. Za me in za mojo skupino je bilo tekom pogajanj pomembno zlasti zagotoviti, da bo Frontex še naprej pomagal reševati življenja ljudi, ki se znajdejo v stiski na morju. Agencija nikakor ne bi smela opustiti te dožnosti, ne smemo dovoliti, da se zonanji ministri iz sebičnih političnih motivov igrajo s človeškimi življenji. Istočasno pa novi predlog predvideva tudi večje pristojnosti za agencijo pri izvajanju eh, vračanja v države izvora za prosilce za azil, ki azila ne dobijo. Eh, vendar pa agencijem nima niti političnih, niti drugih možnosti, eh, da bi sodelovala pri vračanju iz ene tretje države v drugo tretjo državo. Pomembno pa je, da predlog eh, krepi zavezanost agencije temeljim pravicam in njihovemu spoštovanju. No, obžalovanja vredno se mi zdi, da Medtem ko smo si mi prizadevali za krepitev meja, svet ni uspel doseči dogovora glede skupnega azilnega sistema. Reformo dablinskega sistema je preprečila politična oskogledost. Eh, enako velja tudi za sporazum o novi agenciji za azil. Tudi ta ni bil sprejet zaradi egoizma. No, Eh, sama zaščita meja ni dovolj. Potrebujemo celovit azilni sistem in dokončanje le tega bo pomembna naloga za naslednji mandat. Najlepša hvala, gospod Vistesen, za eno minuto. Hvala. No, s tem, kar danes sprijemamo, pravzaprav priznavamo, da zunanje meje nikoli niso bile pravzaprav uh, tako zaščitene, da bi dejansko zaščitili naše državljane. Uh, 18 let po vzpostavitvi šengenskega sistema je skrajni čas, da dobimo dejansko mejno agencijo. Razlog, zakaj ne moremo podpreti kompromisa iz triloga, je, da nas skrbi, da je to premalo prepozno. V predlogu je toliko varovalk, da vse skupaj ne bo imelo nobenega učinka na evropsko varnost. Bojimo se, da bomo danes zgolj sprejeli neko rešitev, ki pa ne bo zadovoljila niti državljanov, niti večje varnosti v Schengnu. Eh, gospa Grisbeck. Najlepša hvala. Septembra 2017 je predsednik Juncker predlagal novo reformo agencije Frontex in že takrat je prišlo do pomembnih sprememb. Eh, danes pa eh, v moji skupini eh, jaz, sem jaz tista, ki predstavljam novo reformo in zelo me veseli, da nam je uspelo ta dosje zaključiti v tako kratkem času. Imeli smo uravnotežen eh, pristop, zagotovili smo spoštovanje človekovih in temeljnih pravic, kot od nas pričakujejo državljani. Mislim, da gre. Eh, za korak naprej, kar zadeva proračun, kar zadeva zmogljivost in kar zadeva učinkovitost. Uh, tu pa sta dva elementa, ki jo bi želela izpostaviti. Uh, Eh, veseli me, da smo zagotovili vzpostavitev stalne enote, ki bo obsegala 10 tisoč oseb in eh, v katero bomo vsi prispevali. To je bistveno eh, bolj konkretno kot trenutna rezerva, ki obstaja in ki ne deluje najbolje. Gre torej za konkreten korak naprej. In v, za, končn, potem pa je v končnem besedilu omenjen tudi eh, izobraževalni center, oziroma center za usposabljanje Frontexa. Kaj ti, če imamo neko vizijo eh, varovanja meja, kjer imajo pomembno eh, vlogo države članice, potem eh, moramo biti učinkoviti, zagotoviti moramo čim manj pomankljivosti in to od nas terja, da delujemo proevropsko, da vzpostavimo evropska urodja. In eh, pomembno je, da ne zgolj podpiramo, ampak sodelujemo z organi držav članic. Eh, tako da je potrebno razviti neko dejansko evropsko kulturo, tudi kar zadeva usposabljanje. In ravno o tem govori besedilo. Eh, še enkrat bi se za zaključek zahvalila pročevalki gospe Mecula, ki je svojim delom in odločnostjo omogočila, da smo hitro napredovali in Eh, seveda bom eh, tudi sama glasovala za to novo reformo, kot tudi moja skupina. Najlepša hvala. Gospa Abjol Guzman. No, tokratni mandat parlamenta se izteka in bil je v znamenju ukrepov vlad, ki eh, so bili povsem nehumani. Ljudje, vlade so si zatira, zatiskale oči pred ljudmi, ki so umirali na naših mejah in tudi to je resnica o Evropski uniji. Nimamo varnih poti, da bi ljudje prišli v Evropo, nimamo humanitarnih vizumov, nimamo služb za reševanje na morju. Eh, Nevladnim organizacijam je bilo celo prepovedano, da bi take operacije izvajale. Tisti, ki so odgovorni za te politike, bi eh, morali pred sodišče, zaradi, če nič drugega, zaradi na tisoče ljudi, ki so utonili na, v sredozemlju. Deset ljudi je povprečno umre pri prečkanju eh,